Welcome everybody. I very... Lep pozdrav vsem, vesela in počaščena sem, da imamo v naši sredini štiri strokovnjake v zvezi z to tematiko, ki je tako zelo pomembna in občutljiva. Pomembna je za nas, za Evropo, za parlament, pa tudi za izobraževanje in kulturo ter sisteme izobraževanja in kulture v državah članicah. Torej, govorili bomo o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Nadaljevala bom v italijanščini, če mi dovolite, tako da vas prosim, da si nataknete slušalke. Questa, this hearing, hmm? okay, four, No, is it for you is one maybe. One. Or oh, one? No, of two. Two in English. Sì, sì, sì. sì. Allora, mh, mm, scusate, ma prima di cominciare. Oprostite, ampak preden začnemo, želim kolege obvestiti, da v zvezi z potrditvijo priporočil koordinatorjev, s kateri sem se srečala pred nekaj trenutki, njihove odločitve so že bile poslane preko elektronske pošte. In če ne bo nasprotovan, bodo ta priporočila potrjena. Zdaj pa javna izmenjava mnen glede preprečevanja radikalizacije v Evropi. Naše goste želim obvestiti, kot to že vedo, želim pa vseeno spomniti vse nas, da gre za tematiko, ki je bila izbrana in tudi močno poudarjena strani članov odbora za kulturo. Poleg tega pa ima odbor Libe tudi poročilo na lastno pobudo. Tam se pripravlja poročilo na to temo in glasovanje v odboru Libe ne bo potekalo te dni, kot smo najprej mislili, ampak bo to potekalo 19. oktobra. Torej, ta današnji dan sodi v širše izmenjave, v okviru našega odbora in širše. Torej, ta izmenjava mnen danes bo izboljšala naše poznavanje e, korenin in izgledov za ukrepanje na področju tako pomembne teme, kot je ta. Po dogodkih v Parizu, ki so nedvomno predstavljali zelo brutalno prebuditev javnega mnenja v Franciji in v Evropi, je zasedal neformalni svet ministrov, ki se je zaključil z pariško izjavo za to, da bi spodbujali skupne vrednote, strpnost eh, in izobraževanje. Gre za medkulturni dialog, preprečevanje tveganja konfliktov, eh, ekstremizma, ki je dosti krat oborožen. In seveda moramo razmisliti tudi o tujih borcih, o konfliktih eh, v Parizu, v Franciji, pa tudi drugod. To ni problem, ki se tiče samo nekaterih držav. In ta tematika je zdaj postala zelo pomembna na evropski agendi. Tudi pariška izjava pravi, da ni zunanje politike oziroma politike priseljevanja, če ne bomo upoštevali tudi kulturne in izobraževalne razsežnosti. To se včasih premalo upošteva. In naš namen je, da ne pride do spopada civilizacije, pač pa si želimo da bi se srečali in da bi spodbujali skupne evropske vrednote in človekove pravice, ki so podlaga naše Evropske unije. Gre za tematiko, ki se nanaša zlasti na radikalizacijo novih generacij, čeprav ne izključno, ampak to je tisto, kar nas najbolj skrbi. In zdi se mi, da bi to od nas moralo vzbuditi vedenje, da potrebujemo ustrezne politične odgovore, ki bodo lahko pomagali vsem tistim, ki delajo na tem področju. V mislih imam predvsem učitelje, pa ne samo učitelje. Danes se bomo skupaj z vami spraševali, kako se lahko bolje soočimo z mm, gospodarskimi, kulturnimi, političnimi koreninami in tudi z zlorabo vire v ta namen, da se spodboja radikalizem. Prav tako je danes pred nami velik izziv, izziv humanitarne krize. Ne gre samo za begunce, ampak mi moramo zdaj seveda znati odgovoriti na izzive Evrope in odgovoriti moramo, kako poskrbeti za to, da integracija ne bo vir konfliktov in kako bomo gradili mostove. Potem seveda bomo govorili o radikalizaciji in ekstremizmu na spletu. Ne vem, če veste, ampak v moji domovini, tudi v Franciji, mislim, da se to dogaja, gre za to, da bi pripravili neke vrste dokument, neke vrste ustavo v zvezi s tem, kako je treba spoštovati človekove pravice tudi v internetnem, v spletnem okolju, ne da bi pri tem omejevali svobodo, ampak treba je spodbujati načela odgovornosti in tudi preglednosti, zato da bi zmanjšali nasilno, nasilni ekstremizem, ki zelo pogosto vodi tudi v radikalizacijo. želimo povdariti. Tudi v povezavi z stališčem odbora Libe, ki se bolj ukvarja z varnostjo, mi pa bomo bolj povdarili kulturo izobraževanja. Nikakor pa ne želimo bežati pred odgovornostjo naše družbe in mirnim sobivanjem. Najprej naj vam predstavim naše strokovnjake. Gospa Kan, Opravičujem se. Sade, če me la karta giusta sotto i. Nikoli nimam pravega papirja pred seboj. Grazie. Eh, che è dire... Gospa je direktorica in soustanoviteljica Inspire. To je nevladna organizacija s sedežem v Londonu, ki se bori proti ekstremizmu in neenakosti spolov. Govorila bo o vlogi civilne družbe. V glavnem sodelujejo z ženskami in šolami. Potem bo z nami gospod Kristensen, ki je neodvisni svetovalec za področje zgodovine, kako poučevati Evropo v šolah. Torej, to je zelo povezano z današnjo tematiko. In gospod sodeluje tudi v mreži Euroclio kako lahko izobraževanje na področju zgodovine prispeva k preprečevanju radikalizacije. To je vedno bolj osrednja tema v naši razpravi. Po prvih dveh predstavitvah bomo imeli polovico ure ali kaki 20 minut za vprašanje in odgovore, potem pa imamo še dve poročili. Najprej eh, metra Tibo Demon Brial, ki je odvetnik in predsednik ter soustanovitelj francoskega centra za notranjo varnost. Govoril bo o preprečevanju kulturnega in ozemeljskega ločevanja, potem pa gospod Berže, ki je direktor oddelka za svobodo izražanja in razvoja medijev pri UNESCO. Smo torej v izvrstni družbi. Žal, kot veste, je četrtek popovdan tisti dan, ko je udeležba ponavadi slabša, ker nekateri morajo že oditi, ampak imamo podpredsednici in prepričana sem, da bo kakovost naše razprave izvrstna. Zdaj pa besedo dajem gospe Kan za njen prvi prispevek. Uh, thank you for that introduction um, and good afternoon. Hvala za ta uvod in lep pozdrav sem. Zahvaljujem se odboru za kulturo in izobraževanje, ki mi je dal priložnost, da z vami delim svoje misli v zvezi s preprečevanjem radikalizacije. Strinjam se z tem, kar je zapisano v mnenju tega odbora za odbor Libe iz septembra letos. Prvi predlog je govoril o tem, da morajo države spodbujati svobodo, demokracijo, človekove pravice, enake možnosti, spoštovanje dostojanstva. Odgovornost EU je spoštovati temeljne svoboščine, pravice in varnost državljanov, obenem pa spoštovati eh, jezikovno, versko in kulturno raznolikost. Danes bi se rada osredotočila na točko 12. mnenja kjer odbor poudarja pomen vloge žensk pri preprečevanju radikalizacije znotraj družinskih enot. To je bil droben stavek v tem mnenju, ampak rada bi povedala, zakaj so ženske pomembne v tej povezavi, ampak ne samo znotraj družine. Rada bi tudi povedala, kako lahko polno sodelovanje žensko družbi bistveno prispeva pri krepitvi naše družbe proti ekstremizmu. Zdi pa se, da je vloga žensk pogosto spregledana oziroma ni dovolj cenjena. Prav tako bi spregovorila o vlogi šol in kako le te lahko študentom pomagajo, da se uprejo radikalizaciji in sicer skozi učenje kritičnega razmišljanja, spodbujanja k odprti razpravi o idejah in stališčih in izobraževanje je kritično, šole pa igrajo v tem pomenu bistveno vlogo. Ampak preden grem na vsebinska vprašanja, bi rada nekaj več povedala o moji organizaciji Inspire. Britanska vlada ima štiri dele svoje strategije boja proti terorizmu. Zaščita, izvajanje, priprava in preprečevanje. Preprečevanje pomeni, da si prizadevamo za to, da bi ljudje ne postali teroristi ali da ne bi podpirali terorizma. In moja organizacija se osredotoča prav na to. Preprečujemo radikalizacijo in želimo preprečiti, da bi ljudje ne zašli na pot, ki vodi proti radikalizaciji. Zato bom uh, pri našem delu omenjala predvsem pristop od spode na vzgor, ne pa od zgore na vzdol. Prav tako sodelujemo s civilno družbo in tudi z muslimansko skupnostjo. Uloga in glas muslimanskih organizacij je po mojem mnenju ključnega pomena, še zlasti pri tem, da postavljamo pod vprašaj ideologije ekstremistov, ki želijo uveljaviti mnenje kot organizacija ISIS ali pa Al-Kaida. Muslimanski glasovi, kot so naši, so pomembni pri tem, da tako razmišljanje zanikamo. Del našega dela je tudi spodbujanje drugačnih zgodb. Muslimanske Organizacije civilne družbe in virske ustanove so ključnega pomena, namreč policija, vlada in druge agencije ne morejo tu prevzemati vodilne uloge. Saj vemo, da se uporabljajo tudi virska besedila islama in intelektualna tradicija. Vendar pa smo zelo pogosto ugotovili, da ženske nimajo zadostne vloge in da se tudi otrok ne dovolj poučuje. Vidimo tudi, da so včasih vodilne inštitucije preslabotne, da inštitucije niso ustrezno opremljene, da ni dovolj uh, učnih, ustreznih učnih načrtov. Organizacija Inspire je bila ustanovljena leta 2008 in je organizacija, ki se bori proti ekstremizmu in ki se zauzema za človekove pravice. Delali smo šolami, učitelji, policijo, lokalno in centralno vlado ter muslimansko skupnostjo. Ena od naših kampanj iz leta 2011 se je imenovala Džihad proti nasilju. Dva cilja je imela ta akcija. Najprej smo kot muslimani želeli ponovno prevzeti besedo džihad od uh, muslimanskih skrajnežev, ki so to besedo pravzaprav ugrabili in ji dali svoj pomen. Naša bitka je bila proti nasilju in prav tako so našo izjavo podpisali udeleženci iz več kot 32 držav. Uh, o tem so poročali tudi New York Times, Guardian, uh, Eh, in druge države. To je bila kampanja, ki so jo vodile muslimanke. Zelo smo dejavni tudi v socialnih medijih in zavedamo se, da ekstremisti uporabljajo tako internet kot tudi socialne medije za radikalizacijo ljubi na spletu. Tako sem sama napisala pismo mladim dekletom in jim povedala, zakaj naj se ne pridružijo ISIS-u. To pismo je imelo 45 tisoč zadetkov v 72 urah. Prav tako smo dobili tudi zelo pozitivno povratno informacijo in nekatere šole zdaj uporabljajo ta dopis kot orodje, da razlagajo učencem razliko med islamom in islamskim ekstremizmom. Potem smo v zadnjem času organizirali kampanjo, na, ki je bila odziv na deklaracijo ISIS-a v zvezi s kalifatom in zavezništvom z Al-Bagdadijem. Kot muslimanke nočemo čakati več na moške, da bodo prevzeli vlogo in se zavedamo, da ISIS predstavlja grožnjo za naše otroke, družine in skupnosti. Zato se želimo upreti in želimo postaviti pod vprašaj, taka skrajna verska in politična prepričanja. To našo pobudo je podprla tudi ministrica za notranje zadeve Združenega kraljestva Teresa May, ki je tudi govorila na naših dogodkih. Sun Newspaper, najbolj prodajen časopis, je našo kampanjo prikazal tudi na svoji naslovnici. Tam je bila prikazana muslimanka, ki je nosila hijab, in je predstavljala simbol, ki kaže, da smo kot britanske muslimanke, da se počutimo dobro v svoji koži in da ne vidimo nobene težave, če smo obenem britanke in muslimanke. S tem želimo sporočiti islamskim skrajnežem, ki pravijo, da ne moreš biti britanec in musliman hkrati. San je uporabil to podobo in napisal članek zato, da bi preprečil tudi islamofobijo. Letos pa smo videli, da je prišlo do masakra v Tuniziji in zato pravimo, ne glede na to, ali je nekdo musliman ali ne, se vsi zauzemamo za demokracijo, pravno državo, strpnost in skupaj moramo uh, se zoprstaviti tistim, ki pridigajo sovraštvo. Dobili smo izvrstno povratno informacijo, tako med muslimani kot nemuslimani, med vsemi tistimi, ki podpirajo naše vrednote. The Sun je desničarski časopis, kljub temu pa je pokazal, da je treba uporabljati pravi jezik, da se na muslimane ne sme gledati kot na neko peto kolono, da ni treba biti sumničav do njih že a priori. Samo, če bomo delali skupaj, se bomo lahko borili proti ekstremizmu. To so naredili skupaj, v partnerstvu z muslimansko organizacijo. Ne samo to, sodelovali so z muslimansko organizacijo žensk. S tem so poslali sporočilo tudi drugim Britancem, namreč, da so muslimani del naše družbe. Mnogi radi poročajo na senzacionalističen način o muslimanih in islamu. Mm, zato se mi zdi, da bi se mnogi časopise lahko učili od časopisa Dasan. Mediji se morajo zavedati vloge, ki jo igrajo, ne samo pri eh, spodbujanju ali zavračanju ekstremizma, pač pa tudi pri ustvarjanju kulture, ki spoštuje človekovo dostojanstvo. Le tako bomo lahko ustvarili družbo, kjer ne bo radikalizacije. V okviru naše kampanje Making a Stand smo obiskali osem mest v Angliji in Walesu in želeli smo predvsem ženske naučiti zgodbe, ki se razlikujejo od zgodb ekstremistov. Želimo jim tudi, da dovolj zgodaj spoznajo znake radikalizacije pri svojih otrocih. Želeli smo tudi, da bi se zavedali, kako lahko sodelujejo različne agencije za izgradnjo zaupanja in partnerstva. Želeli smo ženske tudi navdahniti, da bi prevzele vodilno vlogo v svojih skupnostih. Prav tako smo želeli povdariti, kako ženske lahko nekaj spremenijo pri preprečevanju radikalizacije. Sama sem že doživela, kako so ženske pripravljene zoprstaviti se tistim, ki pridigajo sovraštvo. Videla sem tudi, da so ženske pripravljene prevzeti vodilno logo v svojih skupnostih in pogosto morajo delati izven že vzpostavljenih struktur. Zelo pogosto predstavljajo neizkoriščeno pomoč, ki je dovolj, ne izkoristimo, vendar pa kot matere lahko tudi same zaznajo prve znake radikalizacije. Seveda, če jih podučimo, kateri so ti prvi znaki. Prav tako lahko pomagajo tudi negovati že vse od rojstva močno britansko-muslimansko ali evropsko-muslimansko identiteto. Ženske lahko mladim pomagajo, da se zoprstavijo zgodbam, privlačnim zgodbam o ekstremizmu in razumeti islam. In to izobraževanje, če bomo vanj ulagali in ga pravilno izvajali, lahko zmanjša privlačnost eh, tolmačenja islama, ki ga širijo ekstremisti. Sama sem v svojih 20-letnih izkušnjah videla, da če ženskam damo moč, se bodo prve zoprstavile ekstremizmu. Bojijo se, da bodo ekstremizmi nagovarjali njihove otroke, zato si jih želijo zaščititi pred njimi. Zgodovinsko gledano pa se mnoge agencije nikoli niso vključevale v, z ženskami v sodelovanje. Zdaj se to začenja spreminjati. Mnoge agencije se začenjajo zavedati, da morajo delati ženskami, to pa pomeni, da se morajo obračati neposredno na ženske, ne pa na vodje organizacij. Prav tako se države članice morajo vprašati, katere strategije uporabljajo za to, da bi neposredno dosegli ženske, da bi slišali njihove glasove in jim dali več moči pri preprečevanju radikalizacije. Ampak ženske so tudi veliko bolj nagnjene k temu, da vidijo, kako so njihove pravice neposredno ogrožene zaradi ekstremistov ženske, se zavedajo, da je preprečevanje radikalizacije tisto, ki pomeni tudi, da lahko na ta način zaščitijo svoje pravice. Pisatelja Kristof in Vudan pravita, da s tem, ko damo moč deklicam, damo o, njim v roke tudi ključ, da vzamejo moč teroristom. Prav tako družbe, ki dajajo ženskam več moči, postanejo bolj stabilne. Države, ki omejujejo možnosti izobraževanja in zaposlovanja žensk, pa se zapletejo v spiralo, ki vodi zgolj navzdol. Zato so take države veliko bolj izpostavljene ekstremizmu. Ženske morajo krepiti družbo, ampak morajo delovati tudi kot neke vrste zaščita pred ekstremizmom. Mnogi Politiki želijo preprečiti radikalizacijo skozi zelo osko gledanje, ampak mi se moramo zavedati odnosa med ekstremizmom in odsotnostjo človekovih pravic. Zavedati se moramo ključne uloge, ki jo imajo ženske pri preprečevanju terorizma. Prav tako so ženske tudi knagnjene k temu, da bi sodelovale pri izgradnji miru. In ravno zato je tudi Varnostni svet Združenih narodov leta 2000 to načelo zapisal v svojo resolucijo 1325. Raziskave so pokazale, da mednarodna skupnost ne ceni vloge žensk na najnižji ravni. Ampak kako lahko pozabimo na ženske v Nigeriji, ki so prevzele stvar v svoje roke in demonstrirale potem, ko je Boko Haram um, ugrabil skoraj da 300 deklet. In zato so se ravno ženske organizirale, da bi se zoprstavile Boko Haramu. In potem je tu koalicija žensk v Pakistanu, kjer so teroristično propagando postavili pod vprašaj in predstavili druge možnosti. Podobne zgodbe najdemo tudi v drugih državah, kjer se bojijo proti terorizmom. Kljub temu, da je mednarodna skupnost prevzela odgovornost in se zauzela za vključevanje žensk, pa ženske predstavljajo le 4 odstotke udeležencev na mirovnih pogovorih. Vse prepogosto strategije pozabljajo na moč žensk. Ekstremisti se zavedajo, da ženske imajo močno ulogo ne samo v svoji družbi in V naši organizaciji Inspire smo videli, kako nas dostikrat skrajneži zlorabljajo in države članice morajo zato uložiti več v organizacije civilne družbe žensk, ki si tako zelo prizadevajo za preprečevanje radikalizacije. Potem je tu še uloga šol. Britanska vlada je nedavno sprejela zakonodajo, ki od šol zahteva, da upošteva potrebo po tem, da preprečimo vključevanje mladih ljudi v terorizem. Podatki kažejo, da je približno polovica ljudi, mladih, bila nagovarjana. Predvsem mladi ljudje so tisti, ki so najbolj občutljivi vidimo tudi, da imamo nekatere konkretne primere. Recimo, Leila je bila zelo uspešna dijakinja, ki je želela postati inženir. Nenadoma pa je začela manjkati v šoli, se distancirati od sošolcev. Ko je učitelj opazil spremembe v vedenju, se je pogovoril z sošolci in Ugotovili so, da je bila Leila mnenja, da ji zahodno izobraževanje ne bo zagotovilo mesta v nebesih. Ko je šola ugotovila, da Leila potrebuje pomoč, so spostavili stik s starši. Starši so si odahnili, ker tudi sami niso vedeli, kaj storiti. Zato so jo vključili v program, vladni program, ki se imenuje Channel. In tako so ji lokalni islamski teologi pomagali, kako naj se sooči z ekstremističnimi tolmačeni islama. Tako je šola odigrala vodilno ulogo pri preprečevanju radikalizacije. Prav tako šole lahko pomagajo tudi s poučevanjem univerzalnih človeških vrednot in z nasprotovanjem nestrpnosti. Zato šole zdaj spodbujajo osnovne, temeljne britanske vrednote, ki jih je naša vlada definirala kot demokracijo, pravno državo, osebno svobodo, medsebojno spoštovanje. Od šol pričakujemo, da bodo zavarovale in ocenile tveganje za najbolj ranljive otroke, ko gre za prisilne poroke, nasilje in tako dalje. Zelo pomembno je, da šole zaščitijo uh, um, dijake tudi pred radikalizacijo. Ampak šole morajo biti ustrezno opremljene, da prepoznajo zgodne znake. Prav tako potrebujejo tudi močne politike glede informatike, da lahko to prepoznajo na spletu. Pomembno je, da smo to preprečevanje umestili med naše pravne podlage. Inspire je tako zagotovil usposabljanje in izobraževanje več kot 600 ravnateljem v Združenem kraljestvu v preteklih štirih mesecih. Nekaj je bilo tudi nasprotovanja strani tistih, ki mislijo, da je treba dati večji poudarek policiji, da je treba utišati razprave ljudi, ki so bolj islamofobni. Ampak mi menimo, da gre za zavarovanje, ne pa vohunjenje in da je v šolah treba razprave spodbujati, ne pa zatirati. Za nekatere učence je šola edino mesto, kjer se lahko pogovarjajo, zlasti, če se skrajne ideje pojavljajo v družini. En mladi deček je povedal, da prihaja iz družine, kjer je njegov oče imel skrajno desničarske poglede potem ena deklica, katere oče je spodbujal skrajne islamistične poglede. Zato mora šola govoriti na glas o ekstremizmu, nasilju in šola moramo dati to vlogo. Če zaključim. Kar nekaj časa bo trajalo, da vzpostavimo izobraževanje s tem v zvezi da bomo razumeli razlikovanje med skrajnimi pogledi in med običajnimi muslimanskimi praksami. Otrok, ki moli, otrok, ki nosi na glavno ruto, to še ni znak skrajnega vedenja. Zato moramo poskrbeti, da se muslimani ne bodo še bolj odtujili od naše družbe in šole tu lahko odigrajo pomembno vlogo preprečijo radikalizacijo mladim, omogočijo, da se znajo zoprstaviti, da se znajo upreti skrajnim idejam. Mlade ljudi moramo opremiti z orodji, da bodo znali oceniti tisto, kar preberejo. Tu bom zaključila. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo vse, kar ste povedali, vse vaše izkušnje z terena. Your, uh, your, your No, zelo cenimo vaš osebni pristop, pa tudi teoretičen pristop. Vloga ženske plus vse skupaj je res zelo pomembna. Nevladne organizacije in šole lahko odigrajo pomembno vlogo. Eh, pomembno je, da so šole odprte ne samo za učitelje in učence oziroma skupnost, ampak tudi za starše in družine. In s tem je povezana potem tudi vloga medijev in interneta. No. šola je za nekatere, ki so bolj izpostavljeni ekstremizmu, pravzaprav edini prostor, eh, kjer lahko ti otroci oziroma mladi eh, dobijo tudi nasprotne ideje. Naslednji govorec pa bo gospod Kristensen. Vi zdaj dobite besedo, potem pa bomo sprejeli še nekaj vprašanj in poslušali vaše odgovore. Yeah. Ja, madam Chair, ladies and gentlemen. Gospa predsednica, gospe in gospodje, eh, hvala za priložnost, da lahko povem nekaj o tem, kako lahko poučevanje zgodovine prispeva k preprečevanju radikalizacije. No, najprej si poglejmo ta citat. S tem, da spoznamo druge zgodovine in eh, druge diskurze, ki so morda v nasprotju z našimi, potem eh, nove informacije, nov pogled vpliva tudi na naš pristop in ta pristop lahko spodbuja tudi strpnost in toleranco. Okay. So, um, this is um, the title of my presentation. To je torej naslov eh, moje predstavitve, kaj lahko poučevanje zgodovine prispeva k preprečevanju radikalizacije. Sam danes tukaj eh, predstavljam Euroclio, to je Evropsko združenje eh, učiteljev zgodovine. Imamo 48 neodvisnih združenj. Eh, učiteljev zgodovine in pa državljanstva in pa še 22 pridruženih članov iz 47 držav. 17. marca letos so ministri za izobraževanje imeli sestanek v Parizu in eh, dogovorili so se o deklaraciji, ki eh, spodbuja k ukrepanju, da se Eh, okrepi vloga izobraževanja pri spodbujanju državljanstva in pri spodbujanju skupnih vrednot svobode, tolerance, nediskriminacije, pri tem, da se okrepi socialna kohezija in da mladi ljudje postanejo odgovorni, odprti in aktivni člani naše raznolike in vključujoče družbe. No, med konferenco Euroklija v Helsingoru na Danskem je bilo zbranih 157 učiteljev zgodovine in državljanstva iz 40 držav. In eno popovdne so skupaj delali eh, na skupnem pristopu in odgovoru na Pariško deklaracijo. Glavno sporočilo te deklaracije je bilo, da eh, klic po ukrepanju Pariške deklaracije je pomemben in da tudi eh, poučevanje zgodovine lahko tukaj odigra svojo vlogo. No, um, s tem pa pridemo na samo poslanstvo Euroklija. Naloga Euroklija je, da se uh, spodbuja razvoj odgovorne in inovativne zgodovine, uh, poučevanja državljanstva in poučevanja o dediščini, zato da se spodbuja kritično mišljenje, uh, vzajemno spoštovanje in demokracija. No, kaj je uh, odgovorno poučevanje zgodovine? Uh, eh, učencem skušamo pomagati razumeti, da pri zgodovini gre za interpretacijo. Naprimer, da se najdejo dokazi iz zgodovinskih virov, da se uh, pregleda potem vse te dokaze in uh, da se oblikujejo argumenti kot odgovori na vprašanja. Potem zgodovina je kompleksna. Uh, vsak odgovor vodi v nova vprašanja, veliko je povezav in plasti in znotraj te kompleksnosti eh, je eh, diskurs vedno instrument izbire. Zgodovina pa tudi temelji na vrednotah in se odziva na eh, pristope, ki veljajo v današnjem času. Pri vsem skupaj gre to, to, torej za uh, več plastnost in uh, več perspektiv hkrati, zato da bomo lahko razvili zgodovino v šolah v odnosu do eh, javne zgodovine, pa je pomembna javna zgodovina in zgodovinska kultura, eh, treba je spodbujati akademsko zgodovino raziskave, eh, spodbujati vrednote in učence. Moramo spodbujati k temu, da razvijajo tudi svojo zgodovinsko zavest. No, glede na te politike eh, in te temelje so si udeleženci razprave zastavili naslednje cilje. Zato, eh, da se bo pariška konferenca eh, dobro razvila, zato je treba razviti nova izobraževalna urodja in vire, potem treba je podpreti reforme, uskladiti uradne šolske načrte in pregledati okvire. Poleg tega pa je treba ustvarjati in spodbujati tudi mreže za dialog. Zato, da bomo to lahko naredili, pa potrebujemo izobraževanje, ki bo eh, bolj osredotočeno na učenca samega, na njegovo identiteto, na oblikovanje mnenja in informacije v digitalni dobi. Potrebujemo tudi pedagogiko sodelovanja in kakovosti in pa izobraževanje oziroma poučevanje zgodovine, ki bo odražalo raznolikost. No, sporočila konference v Helsingorju izhajajo iz trenutnega stanja v poučevanju zgodovine v Evropi. V številnih državah so zgodovinski učni načrti takšni, da eh, med cilji Eh, vsebujejo kritično mišljenje, potem izgradna eh, državljanstva, spodbujanje demokracije, tolerantnosti in raznolikosti. Ko pa pridemo do zadnje strani učnih načrtov, pa pogosto eh, najdemo eh, dokončno uradno eh, preverjanje, ki vedno izhaja iz. Eh, zgodovinskih učbenikov in temelji na, na vojnah, na politiki in na ljudeh. Torej, tukaj so ti izobraževalni okviri in pa cili nekako neusklajeni. No, sam sem tudi učitelj zgodovine na Danskem in sem pregledal tudi naš učni načrt. V uvodnem uh, odstavku eh, danskega učnega načrta najdemo enak, enake ideje uh, kot eh, pri evropskem poučevanju zgodovine, torej razvoj kritičnega mišljenja, demokracije, tolerance in raznolikosti. Ko pa pridemo do konca, do preverjanja, pa to izgleda drugače. Preverjanje je eh, eh, lokalno, osredotoča se na ustne preizkuse in res izhaja iz ciljev, ki so bili na začetku zastavljeni. Učenci Eh, morajo biti sposobni nekaj predstaviti, to zagovarjati in potem eh, sprožiti razpravo. Eh, našel sem nekaj elementov, ki so podobni v danskih šolah. To so kulturna srečanja, identitete, migracije, demokracija, bližnji vzhod, naprimer 11. september. O tem se pogovarjajo v danskih šolah in to je vsaj poskus strani danskega ministerstva, da se uskladi okvir za preverjanje in pa prvotni cilji. Lahko pa je glavno idejo za tem danskim učnim načrtom predstavimo tudi na ta način. Naši eh, izpiti morajo odražati vsakodnevno življenje v razredu, dnevno življenje v razredu pa mora odražati življenje v družbi. Tu je citat eh, našega ministra za izobraževanje iz leta 2009, zdaj pa je to minister za kulturo. No, če primerjamo eh, citat iz Pariške deklaracije in pa citat eh, nekega danskega šolarja, potem so ugotovitve naslednje. To lahko vidite tudi na panoju. No, eh, če upoštevamo dansko prakso, potem lahko pridemo do naslednjega zaključka. Poučevanje zgodovine lahko eh, na različne načine in pomembne načine prispeva k preprečevanju radikalizacije. No, na podlagi te predstavitve je Euroklio uh, predstavil tudi določena priporočila za odbor za kulturo tega parlamenta. Namreč, da se Evropski komisiji uh, predlaga, da poenostavi pravila za Erasmus plus mobilnost, eh, tako da bodo lahko tudi učitelji potovali in se izmenjevali pobude za svoj profesionalni razvoj. Potem je treba spodbujati uporabo Erasmus plus KA3 in obzorje 2020, eh, treba je spodbujati hišo evropske zgodovine kot nekega posrednika pri zgodovinskem dialogu eh, glede migracij in raznolikosti v državah članicah. Potem eh, je treba spremljati platformo za vseživljensko učenje in jo povezati tudi z varnostno agendo. Poleg tega je treba sodelovati s Svetom Evrope in eh, z organi Združenih narodov v okviru obstoječih eh, okvirov in struktur, tako kot eh, naprimer Education for Democratic Citizenship, Human Rights Education in Education for Global Citizenship. Treba je tudi razumeti, da je izobraževanje investicija na dolgi rok in da ne prinaša takojšnjih ciljev. Eh, s tem pa želim tudi zaključiti. Hvala za vašo pozornost. And, uh, in... Hvala za eh, te zelo zanimive predloge. Hvala za jasnost vaše predstavitve. Iz tega lahko tudi mi nekaj potegnemo za svoje delo. Zdaj pa bomo slišali vprašanja naših kolegov. Gospod Zver je prvi. Les. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi za temo današnjega public hearinga, ki je zelo aktualna in sem vesel, da se je naš odbor lotil s tako eminentnimi strokovnjaki. Uh, rad bi še pod, posebej podprl gospo saro kan direktorico inspire inštituta ki je iz lastne prakse povedala kako se lahko civilna družba in posamezniki v zahodnoevropskih družbah borijo za demokratični dialog in za neko, neki dvig demokratične kulturne substance ljudi ki omogoča tak dialog. Eh, jasno potrebno bo zagotoviti nek celovit pristop v eh, katerega mora biti vključena država s svojimi področnimi politikami civilna družba zlasti cerkve imajo tu ključno vlogo in druge nevladne organizacije eh, to da pa se je gospa gospodična kan lotila vprašanja vloge žensk je pa še dodatna vrednost. E, zlasti v e, islamski kulturi je vloga žensk zapostavljena tukaj je veliko rezerv in ženske lahko prispevajo veliko k vzgoji svojih otrok. vendar e, takoj ko prebereš vloga žensk v edukaciji se postavlja vprašanje kaj pa je vloga moških pri edukaciji v moji državi imamo obraten problem imamo feminizacijo šolstva ki seveda tudi pušča določene negativne posledice pri eh, mladih ne tako da bi morali zelo dobro razmisliti kako bi moške vključili v proces demokratične vzgoje in inkulturacije mladih zelo sem eh, vesel tudi predavanja Eh, strokovnjaka iz euroclija euroclio igra zadnji dve desetletji izjemno pomembno vlogo pri povezovanju učiteljev zgodovine pri lahko bi rekli de, denacionalizaciji zgodovinskih kurikulov to se mi zdi zelo pomembno kajti v začetku devetdesetih let ko so nastale nove nove, nove države so mnoge od njih začele na novo, popolnoma na novo pisati zgodovine, kar je bilo seveda eh, včasih tudi skregano zgodovinsko resnico. Eh, in Euroclio ima, in mi ga tudi redno sodelujemo z njim v Evropskem parlamentu, pomembno vlogo tudi, ko se iščejo odgovore na, na to, kako ustvariti ustre, ustrezno kulturno klimo, kako opremiti mlade z ustreznimi eh, Eh, veščinami da bo lahko potekal normalen kulturni dialog v sodobni družbi. Mi seveda sedaj smo vsi pod vplivom begunske krize, ne želimo eh, sporednih družb in pa nekih civilizacijskih trkov med njimi. Moramo pa najti, in tu smo na začetku procesa, mehanizme, da do tega ne bi prišlo. Mi smo na začetku tega procesa. Hvala. Grazie, eh, Madam Chair, well, um... Gospod Ljur. Eh, no, sam bom moral oditi v odbor eh, regij, zato bom na hitro postavil svoje vprašanje. Gospo, gospe Kan bi rad zastavil eno vprašanje. In pa tudi gospodu Kristensenu. Eh, no, en od vaših citatov je bil, da se spodbuja uh, hišo uh, zgodovine Evrope. Uh, da bo ta nek posrednik med uh, različnimi državami in organizacijami. Mislim, da ta hiša nima splošne podpore povsod po Evropskem eh, parlamentu. Kako lahko taka hiša prispeva k reševanju problemov, s katerimi se soočajo državljani vseh 500 milijonov po Evropi? Okay gospod Krasnodevski. Mm, Hvala. Zelo zanimiva govora smo slišali. Mene je posebej nagovorila tema vloge žensk. Mislim, da je to zelo pomembno. Ključnega pomena eh, je ta vloga, kaj ti obstajajo velike razlike in problemi mislim, da bi ženske morale odigrati pomembnejšo vlogo. Gospa Kan, v svoji predstavitvi ste omenili nekaj zelo pomembnega. E, torej, odnos med ekstremizmom in pa sprejemanjem e, kulturne raznolikosti. Kje je tukaj meja? Zelo previdni moramo biti, kako bomo definirali eh, neka radikalna stališča, ki niso sprejemljiva. Kdaj imamo potem pravico, da se umešamo oziroma da ukrepamo? Včasih eh, zveni to zelo resno, da eh, se umešamo v nekaj oziroma da interveniramo. Rekli ste, da je nekdo, nek oče bil preveč konzervativen. Eh, sam kot tak oče ne bi želel, da se šola umešava v, v življenje moje družine. Mm, sam sem bil tudi imigrant eh, v Nemčiji in včasih sem imel občutek, da eh, nemški učitelji niso razumeli, kako pomembno je bilo zame kot Poljaka, da svojih črki posredujem polsko kulturo. Torej, ta meja eh, je zelo neopredeljiva, težko jo je najti. In potem druga predstavitev, gospod Kristensen. Vi ste predstavili način, kako naj bi poučevali zgodovino. Ampak vemo, da ima poučevanje zgodovine eh, tudi druge namene, da se spodbuja eh, nacionalna identiteta, da se uh, učencem posreduje uh, uh, nacionalno tradicijo in zgodovino, naprimer italijansko, polsko, nemško, in da se učimo vrednot iz preteklosti. Včasih imamo vtis, da pri poučevanju zgodovine ne gre samo za neko zdravilo radikalizacije, ampak gre za definicijo radikalnega nasilja. To je treba poiskati. Ne vem, kako bomo sicer to opredelili. Eh, gre tudi za nagnjenje do terorističnih in drugih organizacij. No, potem imamo pa še afirmativen vidik eh, zgodovine. Ali bi rekli, da je kaj narobe, da se eh, danski zgodovinar oziroma učitelj opredeljuje kot danca. Zame to ne izključuje možnosti, da sprejmeš tudi druge perspektive ali da si kritičen, ampak eh, moramo biti naklonjeni tudi lastnim načinom, lastni tradiciji in zgodovini. Nekdo lahko sprejema Eh, svojo nacionalno eh, identiteto, se oblači eh, na nacionalen način, izraža svojo vero in tako naprej. Ampak to še ne pomeni, da bo tak človek postal skrajnež. Mm, torej, previdni moramo biti, ko te stvari opredeljujemo. Hvala. E, kolega Trupel. Kolegica uh, Trupel. Das well, Rada bi povedala to, kar je rekla že tudi Sara Khan. Islam je ženske dosti krat uh, eh, eh, opeharil za njihove pravice. Mislim, da obstajajo program in projekti, kjer lahko delamo na tem in to izboljšamo. Potem Sara je rekla, da so eh, muslimani integriran del družbe. Uh, da predstavljajo pomemben del družbe in da jih ne smemo gledati kot outsiderje. Pri mladih vidimo, da je velik problem ravno v tem, da se ne počutijo del družbe, ne počutijo se sprejete in tukaj nas čaka še veliko dela. Potem pa še to, kar ste vi povedali, gospod Krasnodebski. E, mislim, da obstaja razlika e, med splošno vrednoto, temeljno vrednoto, e, ki je svoboda do veroizpovedi in pa uh, skrajna stališča. No. Eh, pri tem drugem gre za to, da se drugim oduzame eh, dostojanstvo in zato mislim, da moramo postaviti mejo med versko svobodo, ki je ena od temeljnih pravic, postaviti mejo torej med tem in pa med obnašanjem, ki drugim jemle njihove pravice in svoboščine. Hvala za vsa ta vprašanja. Zdi se mi pomembno, da je gospa Sara Khan omenila vlogo žensk, pa tudi nevladnih organizacij in civilne družbe. No, ali v vaši državi obstaja sodelovanje eh, med temi organizacijami eh, in pa medverski dialog. Ta medverski dialog se mi tudi zdi pomemben. Pa ne gre samo za muslimanski svet. včasih eh, okolje ni ravno naklonjeno eh, spodbujanju eh, sodelovanja med kulturami in verami. In včasih težko v nekem okolju razumemo in sprejemamo vse vere. No, potem pa še to, da je treba ljudem pomagati razumeti, kako lahko spremljamo raznolikost in kako lahko to vključimo v poučevanje zgodovine. To je pomembna tema za družbo, eh, kjer eh, moramo razrešiti tudi pretekle konflikte. Določeni konflikti nas še vedno spremljajo. Izvolite, dobite besedo za odgovore. Um, no, eno vprašanje je bilo namenjeno prav meni. In eh, tukaj bi povedala naslednje. Obstaja razlika med kulturo kulturo eh, med spoštovanjem jezikovne, kulturne, verske raznolikosti, torej to, da ljudje lahko svojo eh, vero eh, izražajo in živijo. To Evropo razlikuje od diktatorstev in od tiranskih družb. Zaradi tega smo mi demokracija, da lahko spoštujemo te kulturne in verske razlike. Ljudje, ki pripadajo manjšinam, imajo možnost da živijo te razlike, razlike pri hrani, veri, kulturi. Na to moramo gledati kot na nekaj pozitivnega, ne negativnega. No, ideja ekstremizma pa je zame naslednja, oziroma bom skušala razložiti. E, verjetno v vsaki državi obstaja različna definicija ekstremizma. E, koliko časa je trajalo, da je mednarodna skupnost dobila skupno definicijo terorizma? oziroma ekstremizma. Terorizem je potem končno bil definiran, ekstremizem je še težje definirati. Ekstremizem je britanska vlada definirala kot uh, zelo močno opozicijo osnovnim britanskim vrednotam. Ampak kakšne so te vrednote? Tudi znotraj britanske družbe eh, obstaja zelo razgreta razprava v zvezi s to definicijo ekstremizma. Ko spodbujaš k nasilju, je to sovražni govor. Potem sovražni govor je takrat, ko ljudem odrekaš temeljne pravice. To je zame ekstremizem. Potem uh, neenakost med spoloma. Sama sem feministka in če govoriš, da ženske niso enake uh, moškim, ali si zaradi tega ekstremist v 21. stoletju? To je vprašanje, ki se mi postavlja. torej, če ne verjamete, da so ženske enake moškim, ali je to ekstremistično stališče, ne vem, nimam še odgovora na to. Preprečevanje radikalizacije, eh, glede tega pa se mi zdi, da določene ideologije spodbujajo sovraštvo, spodbujajo sovražni diskurs in eh, islamistične ekstremne skupine to spodbujajo, prav tako pa desničarske skrajne skupine to spodbujajo. No, potem pride do dehumanizacije in to se lahko stopnjuje v nasilje. Je pa to zelo drugače od spoštovanja kulturne raznolikosti. Človekove pravice so povezane z kulturno raznolikostjo in zame je ta, to razlikovanje dokaj jasno. No, potem pa druge verske skupine, glede tega poteka delo v Združenem kraljestvu, naprimer sodelujemo z judovskimi skupinami, s krščanskimi skupinami, Eh, sodelujemo pa tudi s humanističnimi in uh, sekularnimi skupinami. Naprimer, delo z judovskimi skupinami se meni zdi zelo pomembno eh, zaradi politik, ki se odvijajo po svetu, predvsem v Izraelu in Palestini. Kadarkoli se pojavi tema Izraela in Palestine, kadarkoli pride do uh, pobijan, uh, se v Združenem kraljestvu pojavijo uh, izrazi antisemitizma. Uh, In to je nesprejemljivo. Naprimer, ko je bil vojak Rigby umorjen leta 2012, je prišlo do izbruha protimuslimanskega nasilja in takrat smo delali skupaj z judovskimi in krščanskimi kolegi, skupaj smo zagovarjali vrednote, ki eh, jih vsi zastopamo, sodelovali pa smo tudi s humanističnimi eh, družbami in organizacijami. Eh, Kajti te eh, vrednote nas združujejo in zato smo sposobni delati eh, z številnimi organizacijami, civilne družbe in verskimi organizacijami, kajti imamo skupne vrednote. Upam, da sem s tem odgovorila na vprašanje. Yeah, uh, um... Najlepša hvala. Najprej bi rad uh, izpostavil enega od elementov. Uh, poučevanja zgodovine v družbi. Po mojem mnenju, in mislim, da je to tudi stališče našega združenja, je naša glavna odgovornost ta, da se odzivamo na trenutne izkušnje in izzive, s katerimi se soočajo učenci. Zato moramo eh, razviti neko razumevanje zgodovine pri učencih. Zagotoviti moramo tudi ustrezna orodja eh, za to in eh, mislim, da lahko najdete eh, to v vseh šolskih programih. Toleranca, vključenost, socialna odgovornost, aktivno državljanstvo. To so tiste vrednote, ki jih želimo ucepiti učencem. To še ne pomeni, da z izobraževanjem zgodovine prenašamo eh, neko politično miselnost. Ne, ne gre za eno politično eh, resnico. Nismo socialni delavci, nismo psihologi, eh, ne delamo dobrih del, ne ocenjujemo učencev v skladu s tem, kako strpni ali nestrpni so v razredu. Smo profesionalci, smo učitelji zgodovine in naša naloga je, da naše učence in učenke uh, na najboljši možni način pripravimo na odraslo življenje. Vemo tudi, da ima izobraževanje na področju zgodovine svoje omejitve, da ne moremo s tem doseči vsega. Ampak kot učitelji želimo zagotoviti to, da učenci potem, ko zapustijo naše klopi, znajo kritično razmišljati, da znajo pogledati na določeno vprašanje z več različnih strani, z več različnih vidikov, da imajo v mislih ta stalni dialog med eh, sedanjostjo in preteklostjo. Hiša evropske zgodovine ne. To ni nek pristop od eh, zgoraj na vzdolj. To vprašanje ste mi zastavili. Ne, želimo si nekakšnega evropskega organa, ki bi omogočal programe izmenjave med državami članicami, ki bi omogočal izmenjave najboljših praks z eh, področja eh, raznolikosti. Seveda ne bomo prišli do ene same rešitve, do ene same resnice. Ne, ampak na ta način bomo vsaj vedeli, kako stvari potekajo v različnih državah. In to me privede do drugega vprašanja. Danes se osredotočamo na vprašanje preven, preprečevanja radikalizacije. In to pomeni, da se osredotočamo tudi na to pariško deklaracijo, ki poziva k ukrepanju. Res pa je tudi, da v vsakem zgodovinskem kurikulumu najdemo nacionalno zgodovino. To bo vedno del poučevanja zgodovine in vsi želimo živeti v dobri, eh, dobro delujočej državi. Vsi si želimo to čutiti in zgodovina se osredotoča tudi na to. Ampak včasih vidimo, vsaj po mojem mnenju, da postanemo malce preveč navdušeni, preveč entuzijastični in da zato pozabimo vključiti naše manjšine v ta nacionalni diskurs, kakor bi ga lahko imenovali. In to je stališče, ki ga vedno znova izpostavlja našo združenje. Na to se osredotočamo tudi v naših mednarodnih eh, programih usposabljanja. Ravnoteže je pomembno in to se mi zdi nujno. Hvala. <laughs> Zgodovina zgodovin, pravimo v našem jeziku. Še eno kratko vprašanje. Dva kratka uh, eh, upozorila. Ehm, vloga zgodovine je tudi ne samo iskanje zgodovinske resnice ampak da se mladim predstavi tudi kaj je zgodovinsko vredno in kaj ni vredno kaj je prav kaj je bilo narobe. ne morejo se na primer zgodovinski liki diktatorji eh, eh, pozitivno evalvirati v času zgodovinskega poučevanja. to je zelo pomembno da dobijo mladi občutek za to kar je vredno kar je demokratično kar je dobro in kar ni kar je zgodovinsko zavrženo to je prvo in drugič spoštovana eh, gospa kan eh, so kulture in bile so tudi naša kultura naša civilizacija nekoč ni dala velikega pomena na enakopravnost spolov vendar če ste na strani človekovih pravic potem dileme ali je enakost med spoloma v redu ali ni, ne sme biti. Ne sme biti. To je zgodovinski dosežek, eh, ki smo ga že dosegli in jaz verjamem, da bo temu dejstvu sledijo tudi druge civilizacije in kulture in religije. Ok, grazie. Io la considero un'osservazione o è una... Chieto pripomba? je to vprašanje? Remarks, je bila to bolj pripomba kot vprašanje? Allora, uh, allora, ora diamo la Besedo zdaj dajemo gospodu Demombrialu za 15 minut, potem pa še zadnji govorec. Izvolite. Merci, eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospa predsednica, gospe in gospodje poslanci in poslanke gospe in gospodje, kako preprečiti kulturno eh, razdeljenost, ozemelsko razdeljenost. Razmere v Evropi in v Franciji so zelo slabe, slabše, kot nekateri mislijo oziroma verjamejo. Evropa nasplošno in Francija eh, še posebej se zadnji dve leti soočata z novim fenomenom. Del naše uh, mladine predstavlja sedaj četo v uh, vojni, ki jo vodi radikalni sunitski islam. Pogosto je to povezano tudi z izobraževalnim sistemom. Resnost eh, in pomembnost tega, te razdeljenosti je povezan, sta povezana tudi s tem izzivom samim. In če bomo zavračali to dejstvo, potem bodo posledice grozne. 60 let miru je povzročilo, da smo začeli manj paziti na takšna dejstva. Rad bi predstavil, pred kakšnimi izzivi je naš izobraževalni sistem. Na to pa bom govoril tudi o tem, kaj lahko naredimo. ta pristop nekaterih manjšin je zelo opazen v Franciji. Eh, več incidentov se je pojavilo. Po atentatih januarja 2015 je prišlo do napetosti v več eh, šolskih ustanovah. Francosko ministrstvo za izobraževanje je govorilo o 200 incidentih, ampak resnica je ta, da je bilo teh precej več več kot 200 incidentov v vsakem departmaju in teh je eh, približno 100. Gre za diskurs, ki eh, argumentira ta atentat. Eh, nekateri so relativizirali dogodke. Priš, prihajalo je tudi do provokacij. V vseh francoskih departmajih, v vseh, tudi tistih najbolj podeželskih, je prihajalo do takšnih incidentov. Prišlo je do kršitev minute tišine, naprimer. Francoska vlada se je odločila, da bo v vsaki eh, francoski šoli minuta tišine. Prihajalo je do različnih incidentov, eh, učenci so naprimer peli alžirsko himno ali pa kričali Allah Akbar tekom te minute tišine. O incidentih bi lahko govoril cel popovdan, pa se v to ne bom uh, spuščal. Ampak izpostavil bom naslednjega. 24. septembra je bil praznik Aid el Kebir. In v več šolskih ustanovah je bilo veliko učencev, pa tudi učiteljev odsotnih. V Nimu, v eh, manjšem kraju na jugu Francije, uh, v srednji šoli, v poklicni šoli, je bilo zgolj 70 učencev od 500 tam. Več kot 400 jih je bilo torej odsotnih in zgolj 40 od 70 učencev je bilo tam. Ti incidenti zgolj odražajo francosko družbo. Prihaja do, naprimer, do incidentov na nogometnih eh, tekmah ali pa eh, na porokah, ki so lahko zelo problematične in eh, lokalni politiki imajo zato lahko eh, velike težave. Do kršitev prihaja tudi v primeru, naprimer, nacionalnih praznikov. Že nekaj let je nekaj normalnega, da 14. julija prihaja do uh, incidentov, do uh, Eh, zažiganja vozil in tako naprej. V nekaterih krajih so te kršitve trajale več dni, v 17 primerjih so bile eh, napadene eh, policijske ustanove, prostori policije. In to so zelo resne težave ne gre zgolj za izraz neke provokacije, o čemer sem govoril prej. Nekateri učitelji, naprimer zgodovine in geografije, ne morejo več poučevati o določenih eh, obdobjih zgodovine ali pa eh, geografije zato, ker takoj nastane hrup, zato ker učenci tega ne dovolijo. Učitelj tako ne more upravljati svojega dela enako velja za določena vprašanja z eh, področja naravoslovja in biologije. Takšnih incidentov je ogromno, gospe in gospodje poslanci in poslanke. In na ta način eh, radikalni islam novači nove vojake. Podatki eh, za Francijo so šokantni. Notranji minister je govoril o 1980 uh, eh, državljanih, ki naj bi bili novačeni. Premijer Manuel Valls je govoril o ceni približno 3000 oseb, ki jih to zadeva. Obveščevalne službe menijo, da so te številke in te ocene precej nizke in da eh, je teh ljudi vedno več. Teh pet, šest tisoč ljudi lahko takoj eh, prijide k izvajanju terorističnih dejanj. Na to imamo socialna omrežja, kjer prav tako prihaja do eh, provokacij in do napadov na organe pregona, na policijo. Gre za salafiste, gre za osebe, ki živijo na način daleč od eh, načina življenja v Franciji in v Evropi. Njihova stališča so zelo nejasna, kar se tiče eh, radikalnega nasilja. Tega nasilja morda eh, ne spodbujajo, ga pa tudi ne obsojajo. Gre za več deset tisoč oseb. In eh, to je prav tako zelo šokantna novica. Gospe in gospodje, izpostaviti moramo tudi eh, ta omrežja, ki izvajajo radikalizacijo. V zadnjih desetletjih je v Franciji prišlo do uh, več različnih eh, težav. Naprimer, posega se v kulturo, v izobraževanje, eh, tudi organi pregona nimajo več takšnih pristojnosti, kot so jih imeli. Vsi ti ljudje morajo zapolniti eh, vrzeli, ki obstajajo. Naprimer, poskrbeti morajo, da učenci obvladajo besedišče, sintakso, da znajo pisati in tako naprej. Vse to so eh, težave, s katerimi se soočamo danes. Ljudje niso več eh, točni, eh, nimajo spoštovanja do drugih in tako naprej. Na nekaterih področjih so združenja, ki bi naj odpravila te težave, združenja, v katerih so prav tako takšne manjšine. namesto da bi spodbujali vrednote eh, državljanstva, eh, francoske vrednote, imamo osebe, ki na osnovi vere spodbujajo k sprejemanju drugih vrednot, ki so vredne po njihovem mnenju več kot eh, francoske vrednote in zakon. Veliko govorimo o tem, da je radikalnost utemeljena na socialni izključenosti. Nekateri eh, predstavniki francoske vlade nenehno govorijo o tem, ne pa vsi. V Franciji 80 odstotkov radikalizacije lahko pripišemo tistim, ki prihajajo iz Magreba in iz podsaharske eh, Afrike. To so ljudje iz eh, srednjega razreda, ne pa iz nižjega razreda. Veliko otrok bogatejših ljudi postane radikalnih. Tako da ne moremo govoriti o socialni izključenosti. Nek eh, danski raziskovalec eh, pravi, da eh, je morda socialna izključenost vzrok v nekaterih delih Evrope, na danskem pa ne. Tam namreč ni takšnih težav, izobraževanje in zdravstvo je brezplačno, tisti, ki nimajo službe, pa lahko dobijo ustrezne socialne transferje. Tako da razlogi niso vedno tako preprosti. V Franciji smo precej pesimistični. Ne vemo, kaj se bo zgodilo z vsemi temi eh, osebami. Verjetno bo prišlo do več nasilja. Približno 100 eh, krajev obstajajo, eh, obstaja, kjer se skladišči orožje in eh, to je prav tako velika težava za eh, lokalne organe. Kaj lahko naredimo? No, seveda moramo ukrepati in eh, gospa predsednica, vaše delo, te razprave so izjemno pomembne. Vaš parlament in druge institucije poskušajo najti rešitve. Vedeti moramo, da je osnova za novačenje radikalcev diskurs, ki se uporablja. Izpostavljajo namreč naše šibkosti, šibkosti naših vrednot in uh, izpostavljajo uh, primarnost vrednot islama. Tem mladim tako kažejo, da mi nismo prava rešitev in da mi njih ne bomo mogli braniti. Veliko novačenja poteka eh, v zaporih, na spletu, pa tudi drugot, v mošejah naprimer. O tem pogosto ne govorimo, ampak eh, Bobo je treba reči Bob. Naša naloga je, da vzpostavimo zelo jasen okvir, da smo strogi. Ponovno moramo okrepiti naše vrednote in biti eh, ponosni na njih ponovno se moramo navezati na naše judovske, krščanske eh, vrednote in izvor. Eh, izpostaviti moramo enakost med spoloma, izpostaviti moramo eh, pomen vladavine prava in zakona, izpostaviti moramo kulturo ukrepanja. Ne moremo zgolj čakati in ne ukrepati. Omogočiti moramo, da Eh, mladi znajo razmisliti, dati moramo ta orodja v roke. Izpostaviti je treba tudi eh, vrednote skupnosti, naprimer, ki jih lahko mladi pridobijo s pomočjo športa. Še nekaj bi rad povedal in eh, izpostavil bi rad dva incidenta, do katerih je prišlo. Najprej učitelj francoščine, ki uči v enem izmed eh, najbolj težavnih predmesti v Franciji. Pred nekaj dnevi mi je povedal, da je nek mladenič, ki eh, prihaja iz Magreba, eh, prišel v njegov urad in vprašal, a bo res prišlo do državljanske vojne v, v Franciji. Dejal je, da bo prišlo do vojne med muslimani in francozi. Učitelj je vprašal, ne vem, po mojem mnenju do tega ne bo prišlo, moja naloga je, da živimo skupaj v eni družbi in tako naprej. Mladenič ga je prekinil eh, in dejal, da če pride do državljanske vojne, je verjetno najboljše, da vas ubijem sedaj, da potem ne bo težav, če me ne boste zaščitili. Na to je zapustil eh, njegovo pisarno. Ta učitelj je zelo pesimističen in eh, to ga je res šokiralo. Na to še en incident. Eh, v ponedeljek 12. oktober v kraju Šalon Šampanje, v kraju, ki ga nihče ni, ne pozna, eh, nekje Bogu za hrbtom, je nek mladenič prišel v razred s pišo, pištolo Airsoft, Airsoft pištolo, ustrelil je učitelja francoščine, In ko so ga policisti izpraševali, je ta mladenič dejal, da je želel ubiti tega učitelja, zato ker je učitelj ponavljal stvari, ki preprosto niso bile eh, resnične. Potem pa je želel ubiti tudi policiste. Tega ni storil, ampak šokirati nas mora to, da so ti ljudje to pripravljeni narediti in to v izobraževalnih ustanovah. Gospe in gospodje, poslanci in poslanke, preden uh, končam, bi rad povedal takole. Uh, Številne države v Evropi, Nizozemska, Združeno kraljestvo in Nemčija, eh, sprejemajo dejstvo, da eh, popolnoma multikulturna družba preprosto ne deluje. Eh, v Kanadi, naprimer, ugotavljamo, da zagotavljanje tak, takšne enakopravnosti kultur, enakopravnosti kulture, ki prihaja v Evropo od neko drugot, ni pravi način. Na ta način nastajajo težave, tisti, ki prihajajo v Evropo, Eh, morajo vedeti, da imamo lastne vrednote, da imamo lastni sistem. In na to moramo te ljudi vključiti v naše vrednote, v naš sistem. Konvencija človekovih pravic, Evropska konvencija človekovih pravic, ki je nastala leta 1950 po dveh masakrih, ki sta, zabe, ki sta um, botrovala uh, veliko mrtvim v prvi polovici 20. stoletja. Na osnovi te konvencije smo zgradili našo Evropo. Sedaj pa drugi posegajo v naše vrednote in eh, uporabljajo naše vrednote v svoj prid. Vi, ki ste izvoljeni, vi, poslanci in poslanke, eh, odvetniki, sodniki in vsi ostali morajo sprejeti resnost te situacije. Če tega ne bo, potem bo naša družba padla. Zgodovina nas je že veliko naučila, hitro se lahko kaj takšnega zgodi v nekaj mesecih, v nekaj tednih. Eh, Hvala lepa za te ostre besede, čeprav vem, da temelijo na dejstvih. Vemo, kako se dejstva odvijajo v Franciji, pa ne samo v Franciji pred nami je izziv poiskati skupne vrednote v vsej raznolikosti naših kultur. To je zelo zapleteno, je pa edini način in verjetno neizogibno. Čeprav razumem tudi vaše razloge za skrb, za zaskrbljenost, dejstvo je, da smo pred izzivom in zato potrebujemo več inštrumentov, da se bomo lahko s tem izzivom spopadli. Besedo ima zdaj gospod Berže iz UNESCO. Tudi v luči konvencije o medkulturnem dialogu imamo zdaj morda nekoliko več inštrumentov na voljo. Uh, Gospa Silvija Kosta, spoštovani poslanci Evropskem parlamentu, dame in gospodje. Uh, to je nedvomno vprašanje, ki muči ne samo vas, pač pa tudi 195 članic UNESCO. Nihče se ne rodi kot radikalec, ne levo, ne desno, ampak ljudje se rodijo v neko svojo zgodovino, in vemo, da se ljudi da radikalizirati v agresivnost. Zlasti tam, kjer so odnosi z mediji in kjer je svoboda izražanja nadzorovana. Let's try to get this to work here. Uh, Mislim, da bom moral prositi tiste, ki upravlja z računalnikom, ker se mi zdi, da tole ne deluje. Če si pogledamo proces radikalizacije, je jasno, da če se ljudje ne rodijo kot radikalci, jih nekdo v to prepriča. In dejstvo je, da je vpliv na družbo ta, da pride do strahu, do strahu za varnost in zato naletimo tu na vprašanje identitete in mediatizacijo. Pogovarjamo se o šolah, družinah, zaporih. Pomembno je zavedati se, da so mediji del celote, zato moramo poskrbeti za to, da se ne bomo zapletli v pristop, ki se osredotoča zgolj na medije. Namesto tega moramo ohraniti holističen pristop in se ukvarjati z vzroki in odzivi za radikalizacijo. Kaj je tu na kocki za UNESCO in tudi za ta parlament, predvsem svoboda govora, če govorimo o medijih in radikalizaciji. Kot vemo, imamo privico, da iščemo, prejmemo in tudi dobimo informacije in ideje skozi katerikoli mediji, ne glede na meje. 28. člen Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah govori o pogojih, pod katerimi je izražanje možno omejiti. Člen 20. ICCPR zahteva, da države omogočijo ali omejijo določene vrste izražanja. Vsak govor, ki prispeva k radikalizaciji, vsakega takega govora pa ni tako zelo enostavno klasificirati in na to omejiti. Pojavi se vprašanje, kako bomo ravnotežili in ohranili svobodo izražanja v luči radikalizacije kako se lahko izognemo pretiranim reakcijam na govor, celo provokativen govor, kako se torej lahko izognemo pretirani reakciji in končamo v omejevanju izražanja. Spregovoril bi najprej o medijih. Rad bi problematiziral to, kaj mediji sploh so, potem bom govoril o učinku medijev, o odzivih in potem bom povedal, kaj počne UNESCO. So Če si pogledamo tole prosojnico, bomo videli, da gre za sicer poenostavitev, ampak dobro izhodišče. Medij ni ena stvar, to je več stvari. Tu sem v sredino napisal socialni mediji, družabni mediji, zato, ker ti še zlasti pritegnejo mlade in mladi so še zlasti dovzetni za radikalizacijo. Ampak socialni mediji niso edini. Imamo medije, ki nam prenašajo novice, zraven na desni strani pa sem navedel medije, ki služijo za zabavo in ki lahko vplivajo na našo ustvarjalnost oziroma na naša čustva. Rad bi se osredotočil zlasti na novice in socialne medije. In če gremo naprej. Če naj mediji, ki poročajo, bodo verodostojni, potem ne smejo izvajati propagandne. In tudi podobno velja za socialne medije. Če ti ne temeljijo na dialogu, izgubijo svoj učinek. Ključna stvar, ki jo želim povedati tu, je, da ne gre za ločene univerzume. To, kar se dogaja v novicah, vpliva tudi na družabne medije in obratno. Znanje, na katerega vplivajo novice, je nekaj, na kar vpliva tudi naš odnos. Ampak več o tem kasneje. Kako vsi ti mediji vplivajo na vedenje ljudi? in obstaja kratica v angleščini KAP, kar pomeni znanje, odnos in ravnanje. Kaj vpliva na našo glavo, na naša čustva in na naše ukrepanje? Ampak to ni linearna stvar, to ne gre samo v eno smer. Znanje lahko spremeni naš odnos in tu postanejo novice v različnih oblikah pomembne. Informacije, ki jih dobimo preko novic, se lahko še okropijo skozi socialne medije in ti socialni mediji imajo lahko velik pozitiven ali negativen učinek, lahko novačijo za eno ali drugo stvar. Zato se mi zdi ta trikotnik zelo pomemben, ker gre za soodvisnost, vendar so ti eh, trije vogali trikotnika med seboj različni. Če gremo naprej, lahko bi rekli, da ta trikotnik pomeni tudi, da lahko Ugotovimo različne učinke, močne, slabe, posredne, neposredne in različni mediji igrajo tu različno vlogo. Če si pogledamo nekatere močne učinke, lahko govorimo o kratkotrajnih čustvih, jeza, panika, strah. Naj omenim napade na Charlie Hebdo. Ponekod so žalovali, drugo so se veselili, to je bil takojšnji odziv. Potem druga paradigma. Tudi šibki učinki medijev. Raziskave kažejo, da mediji ne spreminjajo toliko ljudi, pač pa podkrepijo njihovo vedenje. To je pomembno, ker če so drugi dejavniki, ki vplivajo na radikalizacijo, recimo informacije, potem lahko s pomočjo informacij dosežemo tudi nasproten učinek. Zadeva je skratka precej zapletena. In če gremo na posredne učinke, to je izjemno pomembno. Različni mediji so različno kredibilni in torej različno vplivajo v primerjavi z drugimi mediji. In tu je pomembna vloga učiteljev, družine, mnenskih voditeljev pri tolmačenju in širjenju medijev. To je pa odvisno tudi od razširjenosti medija. Potem vzpostavljanje agende, kako pomembna je neka tema. Potem to, da so nekega novinarja obglavili, še ne določa nujno, kako se bo nekdo odzval na to. Potem pogledajmo si še medijsko kulturo. Družbe, ki živijo v okolju, ki je presej nasičeno z mediji, taka družba je drugačna. Ljudje razvijajo svojo identiteto, vlogo. Nekateri ljudje postanejo nacionalisti, nekateri postanejo tako imenovani vigilantes ali pa postanejo mladostni uporniki. Tu deluje ta medijska kultura. Potem druga oblika globlih učinkov so neke vrste okviri. Nekaj, kar je izven glavnega toka. Nekateri ljudje se raje opredeljujejo kot tista skupina, ki gre proti toku. Vsi ti učinki so lahko uprit radikalizaciji, lahko pa pomagajo tudi v boju proti radikalizaciji. Skratka, ne moremo reči, da obstaja tu nek enostaven in enoznačen ozorec. Če gremo naprej. Ne obstaja čarobna paličica, v zvezi z mediji. Pogledati si moramo na kombinacijo dejavnosti in reči, to je dolga pot in čim prej začnemo sodelovati z mediji za to, da bi se borili proti radikalizaciji, bolje je. Preden zadeve še bolj ujdejo iz rok. Sam sem opredelil štiri odzive. Včasih prihaja do blokad oziroma odstranitve, drugič prihaja do medkulturnega dialoga, do nasprotnega govora ali krepitve zmogljivosti medijev. Pa naj se malo bolj poglobim v to. Najprej tako imenovana paradigma zaščite. Blokiranje vsebin na internetu. Na ta način kratkoročno zmanjšate stimulus, ampak s tem samo upočasnite dotok goriva, če smem tako reči. Ognja pa niste ugasnili. Te blokade niso vedno učinkovite, tako kot ljudje vse predobro vedo. Če gremo naprej. Potem tudi precej stane, če želimo uvajati take omejitve. Prav tako prepoved ponavadi izzove motivacijo, da ljudje to začnejo iskati. Potem, če imate tehnične omejitve vsebine, to pomeni tudi, da ljudje začnejo delati na neki drugi ravni, ki jo tudi varnostne sile težko zaznajo. Potem še druga tveganja te paradigme zaščite obstajajo. Prvič, ko s tem začnete, lahko zdrsnete v cenzuro. Potem, tu so internetna podjetja, neke vrste posredniki in tu na to dobimo neke vrste delegirane cenzorje in prihaja do prepovedi že pred objavo. Potem države morajo uravnotežiti varnost in pravico izražanja potem potrebujemo tudi preglednost, neodvisnost in tudi pravno sredstvo. V zvezi z vlogo posrednikom, ponavadi gre za ljudi, ki delajo v več različnih eh, jurisdikcijah, zato je treba narediti več, da bi postali ti posredniki bolj dovzetni, da bi se bolj zavedali svoje vloge. In tu imamo neka vodila Združenih narodov glede poslovanja in človekovih pravic. In če gremo naprej, kaj pa, če presežemo to paradigmo zaščite? UNESCO zagovarja prost pretok kot normo, kajti če imate pluralizem, ljudje lahko izbirajo. Če želite zaščititi ljudi, morate narediti dvoje. Najprej doseči mednarodne standarde glede omejitev v zvezi z govora in potrebujete tudi paradigmo pripravljenosti. Na ta način ne boste, kot rečemo, nosili vseh jajc v isti košari. In to me privede do drugega odziva, to pa je opolnomočenje. Na ta način se v bistvu cepimo proti vsem mogočim učinkom. Tu je zelo, zelo pomembno to, da mladim damo moč, da obvladajo svojo identiteto. Recimo, ko skuša pornografija razviti spolno identiteto mladih, na podoben način jih tudi radikalizacija skuša pritegniti na svojo stran. Zato je zelo pomembno, da mladi razumejo medije. Pri UNESCO imamo krovni koncept, ki se mu reče mediji in informacijska pismenost. Well, Potem, tretja oblika je dejaven nasprotni govor. To pomeni, da moramo mladim omogočiti, da se dejavno uprejo sovraštvu. To pa zahteva dialog in v zadnji vrstici omenjam pobudo iz Francije, ki se reče Respect Zone, kjer skušajo spodbuditi mlade pri teh vprašanjih, ki so dosti krat tako zelo čustvena. Seveda pri nasprotnem govoru moramo biti pozorni. Pogosto. Ne, mislim, da moramo še naprej. Včasih imamo pravka z plačenim nasprotnim govorom, ki se nam lahko vrne kot bumerang potem imamo tudi paradigmo informacijskih vojn, ki se sprevrže v instrumentalizacijo in diskreditiranje. Če imamo kampanje za nasprotni govor, tega ne smemo pomešati z novinarstvom. Novinarstvo mora ohraniti svojo verodostojnost kot vir zanesljivih informacij. In še zadnji odziv, ki bi ga rad omenil, pa je krepitev medijev samih kot rečeno, mediji, ki nam zagotavlja informacije, niso svoje vesolje. Zato moramo zavedati se, da prihaja do sodelovanja med temi različnimi univerzumi. Nekateri mediji spodbujajo to, da je nasilje edina možnost. Mediji pa se morajo izogibati in razgaljevati stereotipe. Potrebujemo vključujoče medije, ki bodo prispevali k pluralnosti medijev. Na koncu bi se rad dotaknil še odziva UNESCO. Imamo različne publikacije, nekatere najdete ob vhodu v dvorano, če vas to zanima. Zelo na kratko in hitro bomo to pregledali. Začel bi s tem citatom Irine Bokove, ki povzema to, kar mi počnemo. To je točka mladi dve. In pravi, mladim moramo zagotoviti veščine in znanje ter vrednote, da se bodo lahko uprli radikalizaciji. To je ključnega pomena, kajti če mladi sami ne bodo imeli orodja, da prevzamejo vodilno vlogo, potem ne bo delovalo nič drugega. Tu imamo tudi projekt, ki je več disciplinaren, kjer sodelujemo tudi z Evropsko komisijo. Gre za medijsko, kulturno, izobraževalno strategijo. Imamo tudi pisarne na terenu, zlasti v tistih državah, kjer je radikalizacija največji problem. Sodelujemo z drugimi mednarodnimi organizacijami in prizadevamo si za to, da bi še podkrepili pozitivno logo mladih, žensk in moških pri zoprstavljanju radikalizaciji. Mislim, da bo moral zdaj preskočiti nekaj prosojnic. Poglejmo si tam, kjer piše rezultati, rezultati tega projekta. Prvič, pridobivanje znanja, to je izjemno pomembno. Raziskovati moramo, ugotavljati, kaj se dogaja, kajti zgolj z razumevanjem lahko podkrepimo dejavnosti, zlasti pri mladih. Potem, Razviti moramo znanja in veščine, da mladi ne bodo zgolj razumeli problema, pač pa, da se bodo znali tudi odzivati na problem. In če gremo še naprej. Spodbujati moramo tudi neposredne kampanje med mladimi, da bi vključili družbene medije in medije, ki poročajo o novicah. Zelo pomembno je, da vključimo mlade in marginaliziranje. Skratka, če povzamem, UNESCO projekt, naša velika pobuda se ukvarja ravno s tem. Če zdaj zaključim, v svoji predstavitvi sem želel postaviti neke vrste diagnozo medijskega učinka in pregledali smo tudi tipologijo odzivov. In povedal sem tudi, kakšen je UNESCO integriran odziv na to vprašanje radikalizacije. Kaj pa prihodnost. Mislim, da je izjemno pomembno, da upoštevamo učinke in preprečujemo vlogo medijev pri radikalizaciji. Vidimo, da je treba v tistih skupnostih, ki nasprotujejo priseljencem, biti pozoren na znake radikalizacije. Zato moramo biti zelo pozorni in preprečiti radikalizacijo, preden do nje pride. Potem potrebujemo holističen odziv, ne samo zaščitniški. Potem zaščititi moramo človekove pravice, zlasti, ko gre za svobodo izraženja. Nikakor se ne smemo zgolj boriti proti radikalizacijo, benem pa zatirati temeljnih pravic. Potem tu je audiovizualna in medijska politika in ne nazadnje potrebna so sredstva. V New York Timesu sem prebral, upam, da zanesljivo informacijo, ki pravi, da islamska država vsako leto oziroma vsak mesec zasluži vsaj 40 milijonov samo od naftnih poslov. 40 milijonov mesečno. Koliko je pa denarja na voljo tistim, ki se želijo boriti proti radikalizaciji? Zato moramo poskrbeti tudi za ustrezna sredstva. Bolj kot bomo zavlačevali, večji bo ta problem in dražji bo na koncu. Hvala lepa, dame in gospodje. Mulțumesc și eu. Acum uh, o să rog colegii. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rad prosil kolege, da zastavijo vprašanja. Na to pa posta strokovnjaka na to odgovorila. Časa seveda ni veliko, toliko da veste. Uh, uh, uh, hvala za priložnost, da vam spregovorim. Sama pripravljam večje poročilo za ta odbor in sicer o medkulturnem dialogu v izobraževanju, potem gre tudi za kulturo in temeljne vrednote. In o številnih stvarih, ki ste jih omenili, razpravljamo tudi mi, z, jaz sama s poročevalci v senci in te teme se vse čas eh, pojavljajo, ne samo v našem odboru, ampak tudi v drugih odborih. Rada bi povedala, kako zelo cenim vaše prispevke. Slišala sem vas eh, govoriti tudi na konferenci, bila sem zelo eh, navdušena, gospa Kan, upravljate eh, fantastično delo in vesela sem, da ste danes prišli v Evropski parlament. Sama predstavljam severozahod Anglije, zato so mi te teme še posebej blizu. Sama sem Eh, delala v umetnosti, bila sem aktivistka, delala sem v gledališču, veliko sem se ukvarjala z mladimi, tako da ta tema za me ni zanimiva samo z političnega stališča, ampak eh, sem se s tem dejansko ukvarjala. Ko imamo razprave, veliko govorimo o kulturi, ampak o kulturi kot o neki eh, entiteti, ki je enotna, pa to ni res. Naša identiteta je kompleksna, prav tako kultura. Kultura je del naše identitete in se vse čas spreminja. Mm, to moramo imeti v mislih. Zanimala me je tudi vaša predstavitev, ko ste govorili o radikalizaciji na širši način. Sama sem eh, dva tedna poleti delala na prostovoljnem projektu v Bosni. Eh, dva kolega sta tudi tukaj, ki sta bila eh, z mano in sta dobila eh, nagrado evropskega državljanstva. V Srebrenici smo bili in tam smo se pogovarjali tudi o tem, kaj je Anders Breivik naredil na norveškem. Radikalizacija na desnici, ta se nikoli ne omenja v pogovorih, vedno govorimo samo o radikalizaciji kot o muslimanskem problemu. Sama sem tudi protestirala proti Pegidi na ulicah Združnega kraljestva. Za nas v Združnem kraljestvu je to resna tema. Ni samo problem, ki je povezan z eno etnično ali versko skupino. In res sem vesela, da uh, sem danes lahko prisluhnila vam. Prej sem bila v nekem drugem odboru, zato se upravičujem, da nisem bila vse čas prisotna, ampak uh, hvala za vse, kar ste nam povedali. Gospod Krasnodevski. Pitanje panu de Montbraja. <clears throat> Hvala. Imam vprašanje za francoskega kolega. Francijo ste prikazali kot eh, državo na robu civilne oziroma državljanske vojne. In ko sem odprl nek francoski časopis, sem naletel na intervju z gospodom Finkelkrautom eh, z naslovom Francija razpada. Zato bi imel za vas naslednje vprašanje. Kolikor razumem, je situacija v Franciji trenutno rezultat eh, šibkosti eh, stanja francoske kulture. Kakšni so eh, izvorni razlogi za takšno situacijo? Pozvali ste nas naj se zavzamemo za svojo identiteto. Zakaj je torej prišlo do krize identitete? Pa še eno pomembno vprašanje imam. Eh, Michel Onfray, francoski filozof, eh, si je drznil kritizirati begunski diskurs in takoj so ga opredelili, opredelili kot podpornika eh, nacionalne fronte. Ali je to povezano s svobodo govora? In ali je to samo ena plat šibkosti naše kulture in naše identitete? Kako naj branimo te vrednote, ki so naše? Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila obima strokovnjakama za prispevka in za priporočila. V predstavitvi gospoda iz UNESCO je bilo govora o medijih in o vlogi, ki jo mediji igrajo. Sama bi rada izpostavila javne medije. Javni mediji imajo nalogo, da prispevajo k boju proti nasilju. In mislim, da lahko na ta način eh, argumentiramo ta boj. Rada bi se zahvalila tudi gospe Kan. Te informacije, ki smo jih dobili, eh, glede na to, da pravite, da so muslimanke proti radikalizaciji, da sprejemajo ukrepe eh, za to, da se borijo proti radikalizaciji, to so zame informacije, ki so izjemnega pomena. Rada bi vas eh, podprla pri vašem delu. To je tista luč na koncu tunela, eh, ki nam daje upanja za prihodnost. Upamo lahko, da nam bo uspelo v tem boju proti radikalizmu. Hvala. Tudi sam bi se vam rad zahvalil. Sedaj pa komisija. Komisija Evropene. Evropska komisija, izvolite. Uh, želite, da komisija uh, spregovori zdaj in pokomentira to, kar smo slišali? Dobro. Um, prihajam iz DG za notranje zadeve, um, sem pa odgovoren za upravljanje kriz. Naj se najprej zahvalim za to zanimivo javno predstavitev. No, kot je bilo omenjeno, ni, ne obstaja samo ena oblika radikalizacije v Evropi. Grožna je večplastna. Eh, Evropska komisija to potrjuje v svojem letnem poročilu. Veliko je versko motiviranih napadov, incidentov. Eh, to pa se je znašlo šele na četrtem mestu. Eh, radikalizacija in eh, skrajni napadi so na prvem mestu, versko motivirano nasilje pa je na četrtem mestu. No, toliko uh, v eh, kvantitativnih eh, številkah oziroma kvantitativna predstavitev je taka, kvalitativna pa naslednja. Mm, ljudje, ki prihajajo nazaj iz tujih bojišč, so zelo nevarni in to je tista grožnja, večplastna grožnja. Ni tudi enotnega profila. Opažamo pa naslednje pri teh ljudeh ne gre za zelo mlade eh, ljudi, ki se vključijo v džihad. Pravzaprav imajo tudi zelo šipko eh, versko ozadje, pravzaprav sploh ne gre za vprašanje eh, vere. Ampak, eh, kot je rekla gospa Kan, gre za bolj življenski smisel, za iskanje nekega smisla, eksistenčna vprašanja in tako naprej. no potem radikalni pridigari. Ti pa imajo že pripravljene odgovore na eh, vsa takšna vprašanja, eksistencialna, socialna, v zvezi z vključevanjem v družbo in tako naprej. 20 odstotkov tujih borcev je, eh, se je pravzaprav spreobrnilo eh, v muslimansko vero, niso prej imeli muslimanskega ozadja. In treba je tudi razlikovati med islamom kot vero in pa islamizmom oziroma skrajnim islamizmom, ki je samo izgovor za nasilje. No, celotna varnostna veriga, sodstvo, zapori, organi pregona, tukaj lahko odigrajo svoj del vloge, vendar pa ne gre samo za varnost, ampak tudi za celotno družbo, za kriminalno vedenje posameznikov. Torej, ta mehki del terorizma je tukaj pravzaprav najtrši. Dneve, tedne, celo mesece traja da se nekdo radikalizira, ampak eh, trajalo bo desetletja dolgo, da se oblikuje nova kritično razmišljujoča generacija. In e, zato ustvarjamo zdaj neko omrežje, e, ki je prisotno posod po Evropi in vključuje 2000 strokovnjakov. Ti so vključeni na terenu, na lokalni ravni, tam skušajo zaznati znake radikalizacije. Eh, in potem proti tem ukrepati. Gre pa za center boja proti radikalizaciji. Imamo kar nekaj primerov dobrih praks, kako se ukvarjati z zgodnimi znaki radikalizacije. Kar se pa medijev tiče, tukaj pa smo mi mnenja, da je svoboda govora seveda ključnega pomena eh, in se o tem ne pogajamo, ampak obstajajo pa vsebine na internetu in na družabnih omrežjih, ki E, torej vsebina, ki je ne sprejemamo. E, naprimer, nikoli ne bi take vsebine sprejeli e, v časopisih, v kioskih, na internetu pa jo dovoljujemo. E, imamo tudi propagando oziroma službe, ki se ukvarjajo z odstranjenjem takšnih vsebin, ampak vedno znova se to pojavlja. E, Podjetja morajo uh, sama odstranjevati to vsebino, treba je torej govoriti s podjetji, socialnimi omrežji in jih upozarjati na to, da določeni njihovi uporabniki kršijo pravila. In tukaj mislim, da je ta vloga zelo pomembna. Ena proti sto je trenutno razmerje. En radikalen uh, glas, uh, ki res naredi škodo proti stotim. No, pogledajte si tudi, uh, kakšne novice proizvajajo naši mediji vsak dan. Potem uh, gre tudi za dostop do vsebin za namene uh, preiskav obveščevalnih služb tukaj imamo enkripcijo in podobno z mano so tudi kolegi iz generalnega direktorata za kulturo oni se veliko ukvarjajo s programi eh, in eh, so posebej aktivni pri teh eh, programih. Se upravičujem, ampak ne morem vas kar tako omejiti na eno minuto, lahko pa sedaj spregovorite, ampak prosim, eno minuto. Uh, no, moj kolega je razložil eh, perspektivo urada za, oziroma generalnega direktorata za notranje zadeve. Jaz bom govorila v imenu DG za kulturo. Hvala vsem za prispevke. Rada bi vas spomnila na deklaracijo, ki so jo sprejeli v Parizu ministri za izobraževanje. To se je zgodilo marca letos. Mislim, da je pomembno upozoriti na širok obseg te deklaracije. In sicer gre za preventivno vlogo v izobraževanju, ko gre za radikalizacijo in pa spodbujanje temeljnih svoboščin in pravic EU mislim, da je to primer zelo dobre deklaracije. Vendar pa ta deklaracija presega eh, zgolj radikalizacijo, gre za boj proti diskriminaciji, vključevanje eh, in toleranco. In veliko tega smo slišali tudi med današnjo javno predstavitvijo. Mm, preprečevanje je zelo pomembno, pomembno pa je tudi to, kje se stvari dogajajo. Vsaka teritorijalna raven ima svojo vlogo. Eh, od lokalne prek regionalne do nacionalne in evropske ravni. Ko gre za izobraževanje, je pomemben cel učni načrt vseživljenjskega učenja. Mm, ne samo uraden učni program v šolah, ampak eh, so pomembne tudi ustanove za usposabljanje, ustanove za odrasle in eh, vseživljenjsko učenje. Kaj komisija dela na tem področju? zato da bi spolnevala to, o čemer so se dogovorili ministri za izobraževanje. Mi delamo na dva načina, skušamo mobilizirati instrumente, ki so nam že na voljo na področju izobraževanja in sodelovanja. Eh, po eni strani imamo sodelovanje med politikami, torej mehko sodelovanje, kot veste, imamo pristojnosti, eh, vendar so pristojnosti še vedno večinoma nacionalne. Imamo pa tudi dve poročili, ki sta bili sprejeti pred kratkim. Eno se bolj osredotoča na izobraževanje in usposabljanje, drugo pa na vlogo eh, politik za mlade. Eh, komisija je septembra sprejela ti dve poročili in če ju preberete, potem boste videli, da govorita o okrepljeni vlogi eh, raznolikosti, vključenosti in pa o vlogi preventive. Mm, ti dve poročili. Eh, nam, sta nam omogočili, da si bolje izmenjujemo primere dobre prakse, eh, več je razprav in lažje je tudi opredeliti okvir za sodelovanje z državami članicami. Upam, da bo prišlo do pozitivnih rezultatov. Eh, mnogi ste omenjali tudi širjenje dobrih praks. To je bil prvi način dela, drugi način pa so naši programi Erasmus, je predvsem pomemben mobilizirati se moramo že za naslednje leto in z državami članicami se pogovarjamo o tem, kako začeti z različnimi dejavnostmi. Gre pa za uporabo vsega materijala, ki nam je že na voljo, tako da bomo informacije bolje širili in bolje spodbujali sodelovanje med različnimi omrežji eh, na lokalni ravni, med civilno družbo in nevladnimi organizacijami eh, in eh, da bomo spodbujali tudi več izmenjav med učitelji, na primer. Uh, tukaj gre tako za fizične kot virtualne izmenjave. Eh, e-twinning to imenujemo. Potem želimo krepiti tudi dialog eh, s civilno unijo. Vemo, da se dobre prakse odvijajo tudi na evropski ravni, treba pa jih je povezati z nacionalnimi člani civilne družbe tudi na nacionalni ravni mora potekati ta dialog in trudimo se ga okrepiti. Imamo tudi eh, letni eh, mladinski forum za izobraževanje, potekal bo naslednji teden v ponedeljek in torek in vsi člani vašega odbora ste tudi vabljeni na ta forum, kjer bomo imeli izmenjave s civilno družbo, imeli bomo tudi posebne eh, panelne. Eh, razprave. Eh, dogodek se bo odvijal v ponedeljek in torek v Bruslju. Eh, hvala, da sem lahko govorila več kot eno minuto. Najlepše hvala za vaš prispevek. Izvolite, še vi dobite besedo. No, uh, sam. Some uh, sem v dveh odborih, oprostite, da uh, tekam sem in tja, ponavadi tu gre, danes pa se oba odbora uh, prekrivata. Uh, no, gospod Gravnodec, ki je moj kolega in uh, resno se ukvarjava s temi vprašanji, o katerih danes govorimo. Šarli Ebdo je presenetil številne ljudi, ampak mogoče to niti ni bilo tako potrebno. Ne vem, zakaj je bilo presenečenje tako veliko glede na prejšnja dogajanja. 27 odstotkov britanskih muslimanov simpatizira s teroristi pri Charlie Hebdoju. In številni menijo, da e, so si pri tem časopisu zaslužili napad. Mm, pa niso to vedno samo e, skrajne skupine. Te e, skupine imajo svojo odgovornost, da se lotijo teh vprašanj priznavam delo gospe Kan, ki je res občutovanja vredno. Kako eh, menite, da bi se najbolje lotili teh problemov, kako bi se najlažje približali rešitvi eh, in približali temu, da bi muslimanska skupnost sama začela obravnavati radikalizacijo svojih članov. Najlepša hvala. Seveda zločin eh, ne mora biti ne more biti eh, rešitev za nekoga, ki je civiliziran. Sedaj pa odgovori. Euh, euh. Najlepša hvala. Ne bom eh, podrobneje odgovarjal na vaše vprašanje, gospod poslanec, ker bi za to porabil preveč časa. Ampak zanimivo se mi zdi predvsem to, da je Francija v zelo nevarni situaciji. Naj povzamem zaradi gospodarskih, ekonomskih eh, razlogov je prihajalo do začetko, v začetku 70-ih let do eh, veliko priseljevanja zaradi naših potreb eh, in voditelji takrat niso bili zaskrbljeni, zato ker je obstajala blaginja, država je rasla, imeli smo veliko priseljencev iz vzhoda in juga Evrope in potem so voditelji pričakovali, da bo v prihodnosti prav tako eh, podobno, da težav ne bo. Sedaj sprejemamo eh, številne ljudi, ampak v preteklosti jih nismo eh, vključili v družbo dovolj dobro, nismo jih vključili na podlagi naših vrednot. Govorili ste tudi o nacionalni fronti in eh, ljudje so, se pogosto zapletejo v ta diskurs v, v eh, okviru nacionalne fronte. Francoske eh, elite poskušajo to vprašanje priseljevanja identitete in varnosti nekako ob strani, tako da je sedaj postalo prepovedano o tem govoriti v medijih, ker si drugače obtožen za sodelovanje z nacionalno fronto. To je eh, postal nekakšen rek v eh, francoščini. No, v zadnjem letu je tega mogoče malce manj kot v preteklosti. Vsi državljani in tudi tisti na levici, ki, eh, spod, ki živijo te republikanske vrednote, moramo nekaj narediti. Predstavnik komisije je o tem govoril, imamo tehnične ukrepe, ki so seveda nujni, ampak obenem, in to sem želel danes izpostaviti, moramo ukrepati eh, na drugi ravni. Ponovno moramo prevzeti naše vrednote in naš izvor. Ko bomo gradili na tej osnovi, potem tudi ekstremizma, ki ga poznamo danes, ne bo ta volilni ekstremizem zgolj odraža, vsaj v Franciji, dejstvo, da državljani vidijo nek vsak dan iz dneva v dan, ki ga pa politične elite ne upoštevajo. Ko bomo eh, premostili to vrzel, to težavo, potem nam bo uspelo. Sprejeti moramo dejstva takšna, kakršna so, ne pa živeti v oblakih. In ko bomo to naredili, potem tudi uh, ekstremizma na volitvah ne bo. Um, like Hvala. Tudi sam bi rad pokomentiral to, kar ste povedali. V nedavnem članku v časopisu je kolega oziroma kolegica gospe Kan. Uh, Eh, zapisala naslednje. Pomembno je, da študente spodbujamo, da kritično razmišljajo. In to je zelo pomembno, eh, zato da se ti mladi potem lahko zoperstavijo usiljevanju nekih eh, idej. In stališča učitelja zgodovine lahko priporočim naslednje. Mislim, da je to dober način ukrepanja v praksi. Zgodovino moramo spet utemeliti na konstantnem dialogu med preteklostjo in sedanjostjo. Ko v moji državi govorimo o križarskih vojnah, začnemo uh, tudi z. Uh, radikalnimi članki nekih eh, skrajnežev iz sodobnega časa in se potem navežemo na eh, križarske vojne in na dogodke iz preteklosti. In tudi, ko govorimo naprimer o 11. septembru, je pomembno vključiti dolg seznam eh, preteklih in, preteklih in sedanjih virov in jih potem analizirati tako da se v razredu spostavi demokratičen dialog. Po mojih izkušnjah je to tisti pravi produktivni način, kako vključiti eh, manjšine v razpravo, kako jim omogočiti, da povejo svoje mnenje in kako tudi v razredu ugotoviti, kaj se dogaja. In to bi bil predlog z moje strani. Hvala. Uh, thank you very much. Uh, hvala za vse komentarje, hvala za vaše povratne informacije. Sam uh, sem prepričan, da je edini pravi uh, celovit pristop. Obstajajo elementi v izobraževanju, v kulturi, v medijih in to v različnih oblikah medijev, ki so s tem povezani. pomembne so tudi eh, družbene vede. In zdelo se mi je zanimivo to, kar je povedala komisija, eh, ko gre za seznam eh, incidentov in njihovih vzrokov. Odbor za kulturo v tem holističnem pristopu tudi lahko odigra svojo vlogo sam bi rekel, da obstaja nevarnost pri tej razpravi, da na mlade začnemo gledati kot na grožno in ne kot na nek vir. In mislim, da če ne bomo mladih uvrstili v središče naših dejavnosti, bomo veliko izgubili. Zato je treba najti eh, sredstva, da bomo mlade eh, spodbudili da se zoprstavijo tem procesom radikalizacije. Ti procesi prihajajo iz različnih smeri. Mislim, da je to nek nov izziv, ki je pred nami. Hvala. Gospa Kan. Eh, hvala. Strinjam se v celoti s tem, kar eh, sta povedala kolega iz komisije. Obstajajo različne oblike radikalizacije in to je vse dobro dokumentirano. No to, da je treba sodelovati z muslimansko civilno družbo, to ste tudi rekli in pri tem je pomembno, da eh, se ta razprava ne polarizira. Kot ste rekli, je pomembno razlikovati med islamom in islamizmom in da ne govorimo o muslimanih, kot da gre za neko homogeno enoto. Če si ogledamo Združeno kraljestvo, imamo 4 oziroma 3,9 milijona muslimanov v Združenem kraljestvu jih toliko živi. In ti so res eh, zelo raznoliki, ko gre za kulturo, jezik, izobrazbo. Veliko eh, raziskav eh, je bilo že na to temo izvedenih strani naše vlade in če želimo muslimane homogenizirati, je to zelo težko, kajti najdemo jih tako na levici kot na desnici, kar se tiče političnega prepričanja. In če jih bomo vse tlačili v isti koš, bomo razpravo polarizirali, celo um, odvrnili bomo tiste muslimane, ki nam lahko eh, pomagajo. Sama sem v središču te, te bitke, eh, dobivam tudi grožne strani različnih uh, islamistov. In to zato, ker se zauzemam za temeljne vrednote, za človekove pravice, za demokracijo in človeško dostojanstvo. E, veliko je govora o judovsko-krščanskih vrednotah, pa sama nisem ne judinja, ne kristijanka, ampak muslimanka in verjamem v iste vrednote. E, zdi se mi, kot da bi šlo za nek e, trg civilizacij, ampak to je napačna paradigma. Zgodovina nas je naučila, da eh, so vrednote enotne. Evropske in muslimanske vrednote so enotne. To, da jih delimo na judovsko-krščanske in na muslimanske, je narobe. V Združenem kraljestvu so raziskave pokazale, da so muslimani tudi sodelovali pri oblikovanju eh, angleške uh, zakonodaje in institucij in vloge muslimanov ne smemo uh, zanemariti. Potem muslimani so se veliko učili tudi od grške filozofije, prevajali so jo v arabščino. Tako da moramo vedeti, da vrednote niso fiksirane, niso nespremenljive, vse čas eh, se spreminjajo in to je treba vzeti v obzir, kot je eh, povedala kolegica iz Združnega kraljestva, so vrednote tam, vsi jih zagovarjamo in civilne družbe, kot je moja, civilne organizacije, eh, kot je moja, nimajo nobenega problema pri eh, uh, usklajevanju svoje vere z družbo oziroma s kulturo našega okolja. Če bomo to razlikovali, si bomo ustvarili samo dodatne probleme. Ko si ogledam različne skupine v, v Združenem kraljestvu, uh, vidim, da salafistične skupine eh, dobivajo dovolj sredstev in sicer z bližnjega vzhoda, z arabskih držav, uh, iz Združenih arabskih emiratov. Naše organizacije pa nimajo dovolj sredstev. Ravno zato, ker zagovarjamo vrednote demokracije. Mislim, da moramo zato ukrepiti delo civilnih organizacij, kot je naša. Muslimansko civilno družbo je treba opolnomočiti, zato da si bo sama sposobna pomagati in da se bo vključila v to bitko. Hvala. Eh, Čas je, da sklenemo to razpravo in sedaj najprej nekaj komentarjev. Zadnji prispevek gospe Kanje je izjemno pomemben. Bistvenega pomena je, da naše ocene civiliziranega sveta ne temelijo na eh, napah predpostavkah. Raznolikost je vrednota, tako kot eh, je sicer krščanstvo, naprimer, prisotno v Evropi na različne načine, v različnih oblikah, je tudi islam zelo raznolik in to je treba upoštevati. V današnjem eh, svetu moramo te elemente upoštevati, ne pa posploševati. To je napaka in popolnoma se strinjam z vami. Zahvalil bi se rad strokovnjakom, eh, Evropski komisiji in tistim, ki ste prispevali k razpravi. Ta razprava je temeljila na temi, ki je zelo zahtevna, obenem pa tudi zelo aktualna in o teh vprašanjih se bomo še dolgo pogovarjali tukaj v Evropi. Dovolite mi, da citiram eh, Malalo Jusavzaj, ki je dejala, da lahko uh, učitelj eh, skredo spremeni svet in popolnoma prav uh, ima. S pomočjo izobrazbe moramo promovirati kulturo miru in raznolikosti. Našim otrokom eh, moramo v roke predati kulturo, ki sprejema eh, raznolikost današnjega sveta. Čas je, da nam počel, da končamo današnjo razpravo. Obvestiti pa vas moram še o naslednjem srečanju in to bo 12. november. Eh, od 9. do 12.30 in od 15. ure do 18.30. Hvala tistim eh, kolegom, ki ste ostali v eh, dvorani, ni vas veliko in hvala tudi asistentom, ki vas je malce več. Lep večer.